Tako, zdaj pa prehajamo na uradni del zasedanja. Ponovno otvarjam zasedanje. Zapisnik včerajšnje seje je na voljo. Ima kdo pripombo? Pripomb ni, s tem je zapisnik tudi sprejet.